Obravnavati moramo tudi določene točke, ki bodo na dnevnem redu plenarnega zasedanja. In najprej prehajamo na dnevni red. Če nimate pripomb, potem lahko eh, sklepam, da je dnevni red sprejet. Dnevni red je bil na voljo tudi na spletni strani. Tolmačenje je na voljo vseh jezikov razen estonščine, malteščine, slovaščine in galščine. Zdaj pa takoj prihajamo na glasovanje in bes, bom predal besedo gospodu Jaro. Bi pa podal še sporočilo glede tega, kar je povedal gospod Šulc na začetku, gospod Bonano se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči, sodeloval je pri delu našega odbora. Vsem, ki so ga dobro poznali, izražamo naše so žalje, z mislimi smo pri njegovi družini. In eh, prosim za minuto molka spomin na nj. Prosim, da ostanete. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Nihče ne ve, kam ga vodi pot. Zdaj pa bi prosil gospoda Jara, da prevzame besedo. Ste tukaj? Izvolite. Gracias, presidente. Yo solo es para... Eh, hvala lepa. Gospod eh, predsednik, želela sem povedati eh, naslednje. Nisem posebno zadovoljna, da ta sestanek poteka hkrati z plenarnim zasedanjem, na katerem eh, se obravnavajo kmetijske teme. Ne vem, zakaj moramo zdaj uh, glasovati in se odločati med tem, ali bomo v odboru za kmetijstvo ali pa smo prisotni na razpravi, ki je povezana z zadevami, s katerimi se ukvarja naš odbor. Želim, da si to zapišete in prosila bi, da se to ne dogaja v prihodnosti. Hvala lepa. Popolnoma prav imate, gospa poslanka. To se ne bi smelo zgoditi. Zadevo bom omenil in poskušali se bomo izogniti to vrstnim situacijam v prihodnje. Seveda pa vedno prihaja do teč, tehničnih težav. Vsekakor pa si bomo prizadevali, da se to ne bo dogajalo. Zdaj pa dobi besedo gospod Jar. Eh, Hvala, gospod predsednik. Imam tri pripombe. Najprej bi se zahvalil, potem bi se upravičil in potem bi še nekaj napovedal. K eh, zahvali, zahvaljujem se kolegicam in kolegom iz eh, odbora, predvsem poročevalcem v Senci. Organizirali smo tri sestanke poročevalcev v Senci in eh, ne moram eh, reči, da sem bil vsakič, pa moram reči, da sem bil po vsakem sestanku pametnejši, zato zahvala, potem opravičilo, opravičiti se moram glede direktive za proračun, kjer smo ugotovili, da če naj bi eh, družba zahtevala kaj dodatnega od eh, kmetijstva, potem se mora povečati tudi proračun za to področje, to je glavno sporočilo eh, tega poročila. Ker zadeva opravičilo, naj povem tudi, da smo dobili veliko predlogov sprejem, ki so bili vsebinsko zelo zanimivi in spodbudni, ampak na sestanku pričevalcev v Senci smo se odločili, da bomo ostali čim bliže osnovni temi. In uh, zato se opravičujem vsem, katerih eh, predlog spremembe ni bil upoštevan. S tem se bomo okvarjali kdaj kasneje, ko bomo oblikovali novo kmetijsko politiko ali bomo upravili eh, mestni pregled in potem še prošnja za sekretarjat, kar je znano, ampak moram bi povedati, 59. amedmaj je bil omaknjen, imamo ustni predlog desetemu odstavku in eh, še ustni predlog 131. Oba ustna predloga bi morala biti vključena v glasovanje seznam in eh, takrat bomo to omenili, ko bomo prišli do te točke. Vse bi pa morali biti v glasovanjem seznamo. Še enkrat pa najlepša hvala za konstruktivno sodelovanje, tako da eh, lahko pravčasno glasujemo o tem. Zabil pa sem povedati, da smo sprejeli sedem kompromisnih predlogov, ki so dobili veliko večino, zato se še enkrat zahvaljujem. Hvala lepa. Sveda bomo vse to upoštevali pri eh, glasovanju, eh, pri pombe in eh, samo mnenje je pomembno. Upam, da bomo lahko na takšnem nivoju delali do konca, čaka pa nas še dolga pot. Mm, ne vidim, da bi še kdo želel kakšno, podati kakšno pripombo. Potem pa kar prehajamo na glasovanje. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Gospa Hazekam, kdo je za, proti? Zavrnjeno. Dva za. Hvala, sprejeto. Tri za. Hvala. Sprejeto. Štiri, kdo je za? Hvala, sprejeto. Kompromis ne. Najprej peti predlog spremembe v dveh delih, prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del za, sprejeto. Kompromisni predlog A elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Glasovanje k kompromisu A. En iz ALDE je preveč. En član ALDE mora umatniti svojo kartico iz aparata. Zaključujem z glasovanjem.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 je brezpredmeten 21 gospoda Kaputa za sprejeto. 22 za proti zavrnjeno. 23 za hvala sprejeto. 24 za sprejeto. 25 za proti zavrnjeno. 26 za, proti. To bomo preverili. Glasujte, prosim, o 26. 26 elektronsko glasovanje. Preverjamo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. To ni bilo tako. Jasno. 29 za, proti, zavrnjeno. 27 za, proti, sprijeto. 28 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 30 za, proti, zavrnjeno. 31 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. 32 za, proti, zavrnjeno. 33 za, proti, eh, sprijeto. 34 za, sprijeto. 35 za, proti, zavrnjeno. 36 za, proti, zavrnjeno. 37 za, proti, zavrnjeno. 37 za, proti, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, zavrnjeno. 40 za. 39 bo treba preveriti, tako pravite, torej preverjamo 39, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štirideset. Štirideset za. Proti. Zavrnjeno. Enainštirideset za. Zavrnjeno. Sprejeta. 42 za, proti, zavrnjeno. 43 za, sprejeto. Kompromisni predlog B. Glasujte, prosim, elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Predlog sprejem je 54 za, proti. Zavrnjeno. 55 v dveh delih. Prvi del za, sprejeto. Drugi del za, proti. Zavrnjeno. Predlog sprejem je 57 za, proti. Zavrnjeno. 58 za, proti, zavrnjeno. 58 bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Se upravičujem, sprijeto. Prav ste imeli. 59 je umaknen, 60 za, proti. Tudi to bomo preverili. Mogoče enaka večina. Glesujte, prosimo, 60. Glesujte. Očitno tajno glasovanje zavrnjeno, hvala lepa. Kompromis C. Glasujte. Glasujmo o kompromisu C, konec glasovanja. Sprijeto. Pedo spremembe 67 za. Proti. Zavrnjeno. Zdaj imamo ustni predlog spremembe k desetemu odstavku gospe Aguilere. Čisto nakratko. Tukaj gre za to, da priporočilo v drugem oddelku imamo posebno zaščitno klauzulo, pri tretji kategoriji pa imamo varnost in državljanstvo. To je bilo vključeno, ko gre za eh, zdravje živali in rastlin. Mislim, da bi morali v tem predlogu spremembe upozoriti na to, da za to ni namenjenih eh, posebnih sredstev. Surovine, ki se trenutno uporabljajo za zagotavljanje zdravja, fitosanitarna eh, sredstva naprimer, se so del večletnega finančnega okvira in zato moramo upozoriti na to, da vsakršna prerasporeditev sredstev v proračunski postavki lahko ogrozi eh, zdravje v Evropski uniji pri proračunski postavki. Eh, tretjim oddelkom ne smemo imeti manj sredstev za eh, varstvo zdravja živali in rastlin. Hvala lepa. Nišče ne ugovarja proti temu predlogu spremembe. Kdo je torej za ta ustni predlog spremembe? Hvala, sprejeta. 68 za, proti, zavrnjeno. 69 za, proti zavrnjeno. Kompromisni predlog D, glasujte prosim o kompromisu D v dveh delih, najprej v prvem delu. Glasujte prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa glasujem o drugem delu kompromisa D. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. proszę ale e, już po fakcie po głosowaniu. Glasovanje je že mimo. Vprašanje manj, ker je nekaj nejasno. Smo glasovali o drugem delu ali smo že bili pri 77, nisem prepričan. Lahko še enkrat glasujemo o tem. Ni, nisem spremljal natančno gospod poslanec, je bilo zelo pametno vprašanje, kaj ti. Glasovali smo elektronsko. V tem kompromisu glasovali smo. O obeh delih in to je to. Zdaj pa 77. Kdo je za 77? Proti. Zavrnjeno. 78 za, proti, zavrnjeno. 79 za, proti. To bomo preverili. 79 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 80 za. Sprejeto. 81 za, proti, zavrnjeno. 82 za, proti, zavrnjeno. 83 za, sprejeto. 84 za, proti, zavrnjeno. 85 za, proti, zavrnjeno. 85 za, proti, zavrnjeno. 87 za, proti, zavrnjeno. 89 za, proti, zavrnjeno. 91 za, proti, zavrnjeno. 86 za, 91 bomo še enkrat preverili elektronsko. 91 preverjamo. 91. Hvala lepa, konec glasovanja. Zavrnjeno. Ampak ne z veliko večino. 86 za, proti. Sprejeto. Želite preveriti, ali ne? 88 za, proti, zavrnjeno. 90 za, sprejeto. 92 za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog. E. Elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Hvala lepa, sprejeto. 101 za, proti, zavrnjeno. 103 za, proti, zavrnjeno kompromis F za oziroma o kompromiso F bomo zdaj glasovali elektronsko, glasujte. Kompromis je sprejet. 114 je naslednji za sprejeto. Kompromis G, glasujte prosim. Kompromisni predlog G, glasujte prosim. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejeto. 125 za, 125 za, proti, zavrnjeno. 126 za, proti, zavrnjeno. 128. 127 za. Sprejeto. 128 gospoda Agnjeva za. Sprejeto. 129 za. Sprejeto. 130 za. Sprejeto proti, zavrnjeno. Bomo preverili. 130 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja in zavrnjeno. Ustni predlog spremembe predsednika odbora za proračun. Prosimo za kratek komentar. Ja, gre za moj osebni predlog spremembe, s katerim poskušam izpostaviti interes, da bi ustvarili zavarovalni sklad, ki bi omogočil v primerih eh, velike negotovosti pri cenah, ko cene padajo, ko je potrebno spodbuditi proizvajalce, da zmanjšajo proizvodnjo, da bi lahko nadomestili izgubo prihodka zaradi znižanja proizvodnje in da bi na ta način lahko spostavili ravnovesje med poprašovanjem in ponudbo in uh, umirili cene. To je bistvo tega predloga spremembe. Hvala. Dokujeme, pan posel, Hvala lepa. Bili ste tudi finančni minister, tako da bi morali upoštevati vašo pametno pripombo. <clears throat> Glasovali bomo o prvem delu. Kdo je za, da prvi del sprejeto? Hvala. Drugi del? Sploh ni dveh delov, je samo en del. In s tem je predlog spremembe sprejet. Zdaj pa bomo glasovali o celotnem mnenju v spremenjeni obliki elektronsko bomo glasovali. Glasujte, prosim, o celotnem mnenju. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Hvala lepa, sprejeto. Mnenje je s tem eh, sprejeto, čestitke pripravljavcu. Hvala lepa tudi za obsežno sebinsko delo pri pripravi celotnega mnenja. Predlogov sprem želi pripravljalec mnenja še kaj povedati. Lahko se samo pridružim zahvali predsednika. To je bilo zelo dobro timsko delo, tako da smo lahko zadovoljni in se pogajan za proračun lotimo strnjeni in upamo, da bomo pripričali tudi kolege iz odbora za proračun tukaj. Gre predvsem za naše kmete, ne samo za evropsko kmetijsko politiko. Sploh v takih težkih časih je ključnega pomena, da vsaj, kar zadeva proračun, ostajamo trdno na strani naših eh, kmetov. Seveda. Na različnih eh, sestankih sem eh, slišal pomisleke od odbora za proračun, eh, ki jih poskušamo upoštevati. Zdaj pa k naslednji točki na dnevnem redu in glasovanje o trilogu k proračunu za leto 2017 poročevalci. Spet gospod Jan, izvolite. Hvala lepa, eh, gospod predsednik, hvala lepa še enkrat tudi poročevalcem Senci. 48 predlogov spremljeni smo dobili. Želeli smo se držati teme in pripravili smo pet kompromisnih predlogov. Če si pogledamo oblikovanje proračuna na področju kmetijstva, bi morali dobiti tri zvezdice za dobro delo. Sve smo dosegli eh, skoraj to, kar je leto 2016, tako da eh, lahko vso samo zavestjo eh, pripravimo proračun za leto 2017. Poskrbeti moramo, da bo denar ustrezno porabljen, predvsem pa ga moramo dati na voljo našim kmetom. Naj še nekaj. Pripomnim, da bi bilo dobro, če bi tudi trg eh, odreagiral na to in bi cene nekoliko porasle. To bi bilo seveda lepo, mi pa moramo narediti, kar lahko na strani proračuna, da zaščitimo interese kmetov. Hvala lepa. No, te zvezdice lahko tukaj še dopišemo. Zdaj pa glasovanje. Glasovali bomo o kompromisu A. Glasujte, prosim kompromisni predlog A. Konec glasovanja. Sprejeto. 11 za. Se opravičujem. Kompromisni predlog B. Najprej kompromisni predlog B. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa prehajamo na glasovanje o predlogu spremembe 11 za, proti, zavrnjeno, 12 za, sprejeto, 13 za, proti. To bi morali preveriti. 13 bomo preverili. Glasujte, prosim. Hvala lepa. Konec glasovanja. zavrnjeno. 14 proti, zavrnjeno. 15 bomo preverili, 14 bomo preverili. Glasujte, prosim, k predlogu spremembe 14. Hvala lepa, konec glasovanja. Zavrnjeno. ne sicer z veliko večino. Predlog spremembe 15 za, sprejeta. Kompromis C. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20 do za, proti. Zavrnjeno. 21 za, proti. Zavrnjeno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 30 za, proti, zavrnjeno. 32 za, proti, zavrnjeno. 33 za, proti, zavrnjeno. 34 za, proti. To bi morali preveriti. 34 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35 za, proti, zavrnjeno. 37 za, proti, zavrnjeno. 36 za, sprijeta. 38 za, proti. Bomo preverili. Glasujte, prosim. 38. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39 za, proti, zavrnjeno. 40 za, proti, zavrnjeno. Kompromis E. Glasujte, prosim, o kompromisu E. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 za, proti, zavrnjeno. 46 za, proti, zavrnjeno. 47 za, proti, zavrnjeno. 48 za, proti, zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali o celotnem mnenju spremembami. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Najlepša hvala. Potem pa imam mnenje, mnenje o proračunu 2017 je sprijeto. Če si tam vsem, ki ste s pri tem sodelovali, želi gospod Jarš še kaj povedati. Samo hvala lepa. Še enkrat bi se zahvalil. Lahko bi rekli, da dobro sodelovanje je kliče k več sodelovanju. In še enkrat se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom in vsem poročevalcem seci. Gospod poslanec, želel bi si, da bi mnenje, ki ste ga pravkar izrazili, da bo takšno tudi ob koncu dela na proračunu za leto 2017. Tako. Zdaj pa k mnenju gospe Erant Garcia. Izvolite. Čisto na kratko, želela bi samo povedati, da to mnenje k poročilo odbora za trgovino. Eh, je bil povod za pripravo predlogov sprememb in mislim, da smo zelo konstruktivno sodelovali znotraj naših skupin pri pripravi kompromisov in narediti moramo vse, kar eh, je v naši moči da bo poročevalka v odboru lahko sprejela naše pripombe. E, to bomo seveda dosegli z veliko večino. Gre za naše splošno mnenje v zvezi z zadevno temo. In želela bi tudi povedati, da predlog 108 gospoda Bude je bil umaknjen. Najlepša hvala. Hvala. Ja, drži. Pogosto se to dogaja. Nekateri odbori eh, pogosto zavrnejo mnenje pristojnega odbora. Mi pa si seveda želimo sodelovanja s odbori, ki jih tudi zanima naše delo. S tem lahko zgolj okrepimo svoje stališče, ne pa ga ošibimo. Na konferenci predsednikov odborov bom eh, izpostavil to vprašanje, kajti zelo dobro se zavedamo, v kolikšni meri je skupna kmetijska politika odvisna od zunanjih dejavnikov naša politika je odvisna od trgovinskih sporazumov na mednarodnih trgih eh, in niti približno ni omejena samo na to, kar počnemo znotraj kmetijstva samega. Tako da mislim, da moramo stvari obravnavati v tej luči in pri tem vključiti tudi druge odbore. Se upravičujem za ta komentar. Zdaj pa res lahko začnemo s glasovanjem. Kompromis ena. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržan? Zavrnjen. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 5. Kdo je za? Proti? sprejet. Predlog sem imel 19, kdo je za? Sprejet. 24, kdo je za? Sprejet. 25, kdo je za? Sprejet. 26, kdo je za? Sprejet. 27, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog sem imel 35, kdo je za? Proti. Zavrnjen. 31 kdo je za? Sprejet. 34 kdo je za? Sprejet. 18 kdo je za? Sprejet. 33 kdo je za? Proti. Elektronsko bomo preverili. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak izid bo tesen. Glasujemo o predlogu spremembe 33. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 43 za. Gospa Garcia. Tudi sama imam eh, težavo, vedno znova eh, slišimo prekinjanje, tolmačenje se prekinja. Ne vem, ali se to dogaja samo eh, pri meni ali tudi pri ostalih, ampak tolmačenje iz polščine vedno znova izginja, prekinja se. Morda je težava samo. E, tu v tem delu dvorane tudi kolega poleg mene ima enako težavo. Pravzaprav e, se očitno naprava kar ugasne. Naj se kar presedemo, kaj naj storimo? Mikro. Mogoče treba bo zmeniti mesto, pani poslanka. E, Ja, morda bo najenostavnejše, če se poskušate presesti. 43 gre za, proti, zavrnjen. 46 gre za, proti, zavrnjen. 38 gre za, proti, zavrnjen. 50 gre za, sprijet. 51 gre za, sprijet. Jest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 Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 71 je za, proti, zavrnjen. 73 za, proti, sprejet. 74 za, sprejet. 36 je brezpredmeten. Kompromis 4. Kompromis štiri, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Soglasno. Predlog smembe 90. Kdo je za? Sprejet. 92. Kdo je za? Sprejet. Sprejet. 93, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 94, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 97, kdo je za? Sprijet. Kompromis 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Sprijet predlog spremembe 99. In to je za sprejet. 108 je bil umaknjen. Kompromis 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 118 glasov za sprejet. 123, to je za, proti, zavrnjen, mislim da, ampak preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 123. Konec glasovanja. Sprejet za en glas. Čestitke gospodu Boveju. 124 gre za sprejet. 125 gre za sprejet. 126 za sprejet. 127 gre za sprejet. 128 gre za sprejet. 131. Želite, da elektronsko preverimo? Ne, nadaljujemo z 131. Kdo je za, proti? Zavrnjen, ampak bomo preverili. 131. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 132. Kdo je za? Sprejet. 115 je brezpredmeten. 133, kdo je za, sprejet. 134, kdo je za, proti, zavrnjen. 135, kdo je za, sprejet. 23 je brezpredmeten, 21 prav tako. Potem sledi samo še končno glasovanje o resoluciji, kot je bila spremenjena. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. Čestitke. Vročevalka želi besedo. Najlepša hvala. Kot sem že prej omenila, bi se želela zahvaliti vsem kolegom za konstruktivno sodelovanje v pozitivnem duhu in upam, da da eh, bo gospa Begin eh, vse to eh, upoštevala, čeprav ni bila vključena v pripravo. Dobro, zelo, dobro, zelo hitro smo zaključili s tem glasovanjem, tako da lahko zdaj nadaljujemo s šesto točko dnevnega reda, ki govori o zelo pomembni temi nestanovitnosti cen na trgih in uh, zmanjševanje tega pojava. Gre za zelo perečo temo. In gospa Delaj je poročevalka. Tako da jo kar prosimo, da nam predstavi svoje poročilo. Izvolite. Gospod predsednik, najlepša hvala, dragi kolegi, ki ste prisotni, dragi poročevalci in poročevalke v senci. Najprej bi nekoliko predstavila kontekst. Kot veste, nestanovitnost cen na kmetijskih trgih je vprašanje, ki nas zaposluje pravzaprav že dolgo časa, eh, še toliko bolj pa v kriznih časih, ko na žalost noben kmetijski sektor ni. Eh, nobenemu sektorju ni bilo prihranjeno in eh, pravzaprav bi lahko tu govorili celo o neke vrste diplomatski politiki v odnosu do tretjih držav. Zelo pomemben pa je seveda tudi ruski embargo, ki ga trpijo evropski kmetje. Kot evropski poslanci smo seveda dolžni ponuditi kmetijskemu sektorju konkretne rešitve, kar zadeva nestanovitnost cen. In to je še toliko bolj pereče, ko govorimo o novi skupni kmetijski politiki. Več tednov sem sodelovala z drugimi kolegi in kolegicami, s poročevalci v senci, pa tudi zunanjimi strokovnjaki in strokovnjaki iz parlamenta. Eh, skupaj smo torej pripravili ta predlog, da bi bolje razumela, kaj je pravzaprav na kocki. Eh, smo organizirali več dogodkov. Hvala vsem, ki ste na teh dogodkih sodelovali. Imeli smo predvsem konferenco, ki je potekala prejšnji mesec tu v Strasburu v prisotnosti profesorja Šalmana, ki je eh, strokovnjak za mednarodne trge in kmetijska vprašanja. To je bila priložnost za vse nas, da smo se tudi na akademski ravni ukvarjali s to tematiko. Eh, ponovno bom čez nekaj dni organizirala še en dogodek tukaj v Strasburu, novo konferenco v prisotnosti drugih strokovnjakov, med drugimi bo tu eh, predstavnik eh, generalnega direktorata za kmetijstvo in še eden od funkcionarjev ameriške, ameriških kmetijskih služb. In upam, da boste vsaj tako številčni kot prejšnji mesec. Eh, no, rekla sem, da bi želela predstaviti predvsem kontekst in naj vas opomnim na to, kakšen je cilj tega poročila. Poskušamo ugotoviti, kakšne so trenutne razmere glede nestanovitnosti cen in opredeliti dolgoročne cilje ter oblikovati konkretne predloge rešitev. Da bi bili čim bolj učinkoviti in da bi eh, oblikovali jasno poročil, eh, sporočilo, smo se ukvarjali samo z nestanovitnostjo ocen in se nismo ukvarjali z obvladovanjem kriz in z nizko ravnjo ocen na, eh, na samih trgih. Trije predlogi, ki so nastali v okviru tega poročila, so eh, oblikov, sklep, sklepanje pogodb, eh, v sektorjih preko organizacij proizvajalcev, eh, vzpostavljanje urodi za obvladovanje tveganja, kot so vzajemni skladi in zavarovanja, zato da bi zagotovili stabilnost prihodkov kmetov in pa še tretji predlog, preglednost trgov eh, skupaj z opazovalnico trgov. Eh, tu naj vas opomnim na to, kar se je zgodilo v okviru G20, kjer je bil vzpostavljen sistem ki eh, eh, bo zagotovil spremljanje eh, predvsem sektorja žitaric. Skratka, želimo jasno sporočilo evropskim kmetom, zato da bomo pokazali, da Evropska unija ni njihov sovražnik, kot marsikdo izmed njih danes misli, ampak da nam leži pri srcu, da bi jim čim bolj pomagali. Seveda se veselim tudi vaših prispevkov, preko predlogov sprememb, ki jih boste vložili in upam, da bomo na ta način prišli do kakovostnega dokumenta, ki bo odražal glas Evropske unije v časih te resne krize. Naj vas opomnim še na časovnico v prihodnjih tednih. 8. Eh, junija, torej čez dva dni, bo potekala konferenca organizirana. Eh, s predstavniki ameriških kmetijskih služb in Evropske komisije. 13. juni je rok založitev predlogov sprememb, tako da bomo lahko o tem poročilu na lastno pobudo eh, glasovali 8. novembra. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa je predvideno decembra. Gospod predsednik, eh, upam, da sem bila eh, čim bolj kratka in jedrnata, pa sem vendarle povedala vse, kar je bistvenega. Hvala za pozornost. Dziękuję za prowadzenie. Mislim, že jednočešnje. Najlepša hvala pročevalki za ta uvod. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi vse te pomisleke vključili v delo, ki poteka na področju boja proti nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih, pa morda tudi v mestno oceno SKP. Zdaj pa odpiram razpravo. Gospod Kaputo je prvi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim poročevalki za pripravo poročila in za njene komentarje. Gre za zelo pomembno poročilo. kot je to izpostavila tudi sama. Res je, da eh, poskušamo na ta način nekako odpreti pot naprej, eh, kako izboljšati situacijo in upam, da nam bo po zaslugi predlogov sprememb to uspelo še v večji meri. No, ne bom se spuščal v tiste točke, glede katerih se strinjamo, bi pa izpostavil tri stvari. Najprej razvoj orodi za obvladovanje tveganj. Zlasti je tu govora o različnih zavarovalnih skladih ali vzajemnih skladih. Tu mislim, da formulacija glede vzajemnih skladov je bistvenega pomena. E, to zamisel moramo v poročilu bolje razviti, kajti v Evropski uniji potrebujemo vzajemne sklade, s katerimi bomo kmetom zagotovili dejansko zaščito, ko gre za zagotavljanje prihodkov in želimo si eh, širšo pokritost v primerjavi z tradicionalnimi orodji. Potrebno je upoštevati vse razne vrste pojavov, ki bi utegnili vplivati na kmetijska gospodarstva. In to vključuje seveda eh, učinek dogodkov na trgu. Orodje za stabilizacijo trgov so nekaj, kar poznamo v Italiji, pa tudi v Belgiji. To so pravzaprav preizkušena eh, orodja, ki so se že izkazala in lahko bi dejansko uporabili tudi po vsej Evropi. Na ta način bi lahko stabilizirali prihodke kmetov in mislim, da je to edini način, kako eh, dejansko kmetom lahko nudimo zanesljivo zaščito in zmanjšamo tveganje proticiklična orodja, ki jih omenja pročevalka. Uh, eh, no, ni se odločila, da bi to podrobneje vključila, ampak vendarle mislim, da je ta odločitev morda nekoliko pristroga, kajti kar zadeva cene v prihodnje v kmetijskem sektorju, eh, kaže, da bodo nizke, da bodo zelo nestanovitne in tu moramo ukrepati, uporabiti moramo urodja. Uh, Eh, ki vključujejo seveda tudi preventivni pristop in eh, dejansko se moramo osredotočati na proticiklične metode. To bi bilo eh, koristno. Ne moramo enostavno že vnaprej izključiti te možnosti. Veliko je govora tudi o inovativnih orodjih, zlasti o inovativnih oblikah financiranja. Ni pa Eh, omembe tega, kar je omenil tudi komisar Hogan in sicer gre za podporo strani Evropske investicijske banke. Mislim, da to pravzaprav v samem poročilu niti ni omenjeno. In mislim, da bi dejansko morali izpostaviti vlogo te institucije, pa tudi kakršnih koli drugih orodij, ki bi kakorkoli lahko izboljšala situacijo. Uh, Skratka, najti moramo instrumente, s katerimi se bomo zaprstavili nestanovitnim cenam. Samo na ta način bomo dejansko pomagali kmetom. Proticiklična orodja bi dejansko lahko prispevala k temu. V prihodnjih tednih bomo uh, poskušali uh, vsekakor eh, dodati še kaj za to, da bomo prišli do končne rešitve. No, vrsta dejavnikov je, ki vpliva na nestanovitnost cen. In težko je seveda obravnavati prav vse, ker eh, je celotna slika zelo kompleksna. Tako da se strinjam z vami, po drugi strani pa razumem tudi namen poročevalke, da bi stvari predstavila čim bolj jasno in da ne bi poskušala vključevati vsega. Gospa Šraje. Najlepša hvala. No, ta razprava je pravzaprav tesno povedala, povezana z razpravo, ki ravno ta trenutek poteka na plenarnem zasedanju. Zelo sem zadovoljna s tem, kar je zapisala Anželika, ampak želela bi slišati tudi od nje same, kaj meni o predlogu v zvezi z okvirnim zakonom o konkurenciji. Uh, Kajti zdi se nam, da potrebujemo zakonodajno podlago za vse to. In ko govorimo o težavah s cenami, eh, naprimer, ko smo o tem govorili v nizozemskem parlamentu, eh, je bil glavni eh, izid ta, da zakonodaje pravzaprav ni. In če ni zakonodaje, lahko kot med govoriš dneve in noči, pa ne dosežeš ničesar. Ne dobiš pa zanesljivega prihodka, ker ni. Eh, pravne podlage. Eh, kar pa zadeva eh, organizacije proizvajalce, to je povezano tudi z zadrugami in odgovorni v zadrugah si tisti, ki bodo razmišljali predvsem o dobičku, dve tretjini. Eh, gre za predelavo, eno tretjino pa dobi kmet in zelo težko je zagotoviti, da bo kmet v teh časih dobil pravo ceno. Moramo pa seveda zagotoviti, da bo ta cena pravična. No, in potem je tu še rojski bojkot, ki vem, da ga vedno znova omenjam, ampak komisija pravzaprav tu ni ničesar ukrenila, morda moramo torej ukrepati sami. Kaj pa naprimer izvozna dovoljenja? Eh, to bi bila ena od možnih rešitev. Mislim, da bi lahko storili marsikaj, če bi dejansko začeli ukrepati. Najlepša hvala, gospod Mazon. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. No, zadnja eh, reforma SKP je porinila francosko kmetijstvo v negativno spiralo zaradi ne, nemogočih razmer na trgu. Prišlo je do neverjetne eh, koncentracije, do številnih bankrotov, zadolževanja. Eh, ogrozili smo neodvisnost na področju prehrane in številne kmetijske sektorje. Ponovno moramo lokalizirati svojo proizvodnjo in eh, To bi pa bi pomenilo, da kršimo pravila eh, svobodne trgovine. Eh, res sem bil presenečen nad eh, predlogi gospe Delaje, kaj ti tu povsem pozablja na negativne učinke levice, oziroma desnice, ki je ne ki je podprla Tafto in vrsto drugih sporozumov, s katerimi naj bi liberalizirali mednarodne trge. Eh, sporozumi, kot so naprimer za Avstralijo in Novo Zelandijo, eh, še grozijo, da bodo še bolj zaostrili razmere za naše kmete. Zelo nedosledni ste tu, eh, gospa poročevalka. Če ne želite nestanovitnosti cen, prav, ampak potem potrebujemo kaj več kot opazovalnico. Mislim, da moramo iziti iz kulture špekulacij in dejansko zagotoviti minimalne cene. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Frak, najlepša hvala. No, mislim, da gre tu za pojave na področju kmetijstva v povezavi z desetletji liberalizacije in eh, tu dejansko vladajo eh, zakoni špekulacij, ki vodijo cene na vzgor ali na vzdolj. Eh, in sam ne prihajam do enakih zaključkov kot vi, poročevalka. Eh, mislim, da govorite o alarmantnih cenah surovin in ta, te alarmantne cene bi lahko trajale še desetletje. Torej, ne obetamo si tu kakšnih izboljšav in tu ne gre za neko prehodno krizo, ampak smo uh, dejansko v neki negativni spirali. In s tem, kar ste vi zapisali, pročevalka, ne bomo ničesar izboljšali. To so zgolj prazne besede za kmete. E, še vedno so tu velika podjetja, ki izkoriščajo to krizo za to, da polnijo svoje žepe. In e, mislim, da bi potrebovali alternativno poročilo, da bi vendarle pokazali, da še obstajajo orodja, s katerimi lahko pomagamo svojim kmetom. Hvala. Najlepša hvala, gospod Andrej. Ja, eh, hvala, gospod predsednik. Gre za izredno pomembno temo in gospa Delaje je to omenila tudi v svoji predstavitvi, da je gre za ključno vprašanje za prihodnost kmetijskega sektorja. Sam bi se najprej želel zahvaliti poročevalki za vso delo, ki ga je opravila. Uh, Eh, in eh, bili smo prisotni tudi na vrsti konferenc, ki jih je organizirala, nadaljne bodo še sledile in eh, s tem smo pravzaprav nekako poskušali odkriti, kaj, kakšna je resnica dejansko na tem področju in Mislim, da bomo vse znanje, ki smo ga pridobili, prelili tudi v predloge sprememb. Uh, In eh, res je, da gre tu za vprašanja, ki so ključna že v tem trenutku, zlasti pa v luči prihodnje reforme kmetijske politike. Mislim, da ste dejansko uspeli eh, odgovoriti na nekatera ključna vprašanja. Eh, obstaja vrsta trgov, eh, evropski trg, s katerim se veliko ukvarjamo, tu so nacionalni trgi, potem pa so tu še lokalni trgi, ki ravno tako poznajo eh, svojo obliko nestanovitnosti in potrebujemo orodja, s katerimi se bomo borili proti nestanovitnosti, ne samo na mednarodni ravni, ampak povsod. In dejansko moramo s tem doseči eh, vse kmetijske podsektorje in vse trge, ki so v igri. Eh, moja druga pripomba je na vaš boj proti nestanovitnosti cen eh, z zasebno pravzaprav regulacijo na nek način. In mislim, da bi tu dejansko potrebovali in državne intervencije in nek mešan režim. E, tu ne obstaja en sam pristop, ena sama oblika, kako k temu pristopati, e, ampak e, to potrebujemo zlasti v sektorjih, kot je mlečni. In pa, ko govorite o tem, kaj počnejo nekateri naši konkurentje, če tako rečem, v drugih delih sveta, Eh, res dejansko potrebujemo neko javno kmetijsko politiko. Eh, tu se ne moramo omejiti samo na posamične sektorje, eh, ko zlasti neko govorimo o deregulaciji. In pa nadaljni predlogi, sam nisem proti zasebni regulaciji, ampak Eh, govorite veliko tudi o organizaciji, o sektorskih organizacijah, ampak sprašujem se, v kolikšni meri je ta pristop pravzaprav zadosten, eh, kajti organizacije proizvajalcev v Evropi imajo eh, težave za uresničevanjem pravil svetovne trgovinske organizacije in tudi zaradi tega smo se znašli v položaju, kakršnem smo in mislim, da so težave tu strukturne narave, kar pa zadeva vzajemne sklade in zavarovanje. Eh, sam ugotavljam podobno, da ta orodja niso povsod učinkovito. Učinkovita je res pa je, da ponekod niti ne obstajajo, ampak v nekaterih sektorjih, eh, zlasti v vinarstvu, obstajajo vedno kmetje, ki eh, imajo eh, o, sredstva, pa bi, eh, pravzaprav jih ne uporabljajo. In eh, mislim, da, smo, da ste vam je uspelo v poročilu dejansko izpostaviti ključna vprašanja za eh, nestanovitnost cen. Najlepša hvala. No, poskušal sem vas eh, prej prekiniti, pa ste bili eh, prehitri, gospa Hans. Eh, Najlepša hvala. Strukture na trgu in ukrepi za upravljanje eh, pravzaprav obstajajo že zdaj na evropskih trgih, ampak eh, ne vidimo kaj dosti učinkov tega, kar smo uvedli v letu 2013. Eh, ne vidimo tudi neučinkov SKP in novo sprejetih politik. Če tu eh, naredimo primerjavo z ZDA, vidimo, da prihaja do precejšnjih razhajanj. Ko govorite o vrsti ukrepov, naprimer zavarovanju, zajemnih skladih in tako dalje, eh, mislim, da bi morali upoštevati eh, ta vidik, Eh, in to vrstna tveganja, ko pripravljamo politike za prihodnost. Ampak, če želimo, da bo vse to delovalo, mora biti vse, kar bomo predlagali, skladno s tem, kar že obstaja in kar že poznamo v državah članicah. Koncentracija proizvajalcev, da, gospod Deles, bolj, ko bo uh, močna koncentracija, več bo uh, možnosti, da bo sektor primarnih surovin bolj učinkovit ampak vendarle koncentracija na ravni proizvajalcev je nekaj, kar terja neke vrste spodbudo. Moramo izkoristiti različne modele, ki so bili predlagani v eh, poročilu eh, in zlasti tudi na področju prehranske verige. Eh, tu pa moramo vključiti celotno verigo, ne samo prvo stopnjo. Kar pa zadeva preglednost, Eh, drži, eh, opazovalnica za cene mleka eh, je koristna in podobne opazovalnice bi lahko vzpostavili tudi za druge sektorje. Upoštevati moramo naprimer tudi sektor sadja in zelenjave. Torej, to vrstne opazovalnice bi dejansko lahko vzpostavili tudi v drugih sektorjih zlasti tam, kjer je nestanovitnost cen pereča. Predvsem pa potrebujemo nekakšen sistem zgodnjega opozarjena, ki nas bo uh, opomnil oziroma pravočasno opozoril na to, da se eh, utegne nestanovitnost cen pojaviti. To so ključne vprašanja, ki jih moramo upoštevati. Najlepša hvala. No, to so informacije, ki so ponavadi na voljo, ampak komisija pravzaprav. Uh, tu bolj ali manj računa na to, da bo lahko čakala, čaka, da se bo problem rešil sam. Ampak vendarle zgodnji ukrepi so ponavadi cenejši in tudi bolj učinkoviti. In morda bomo mi s svojim, svojimi ukrepi poslali sporočilo trgu. Gospod Tarabela. Najlepša hvala, gospod predsednik. Morda imate občutek, da želim uh, polemiko, ampak vendarle sem. Uh, Francoz in pa vendarle ne bom govoril o francoski nacionalni politiki. Ko gospa eh, Delaej navaja, kateri strokovnjaki so eh, prišli v parlament, eh, gospod Čalman ni tisti, ki bo rešil vprašanje nestanovitnosti cen, je ultraliberalec, ki pravzaprav eh, se zauzema za popolno eh, deregulacijo in eh, če je on vodilni strokovnjak, smo v krizi. Ampak eh, Uh, eh, Anjotis je v podobni koži, uh, tudi uh, drugi strokovnjaki so zagovorniki te tipa, ki bo še dodatno uh, obrozil evropsko kmetijstvo, ampak kakorkoli že. To poročilo ne, se pravzaprav ne obravnava problema, ki bi ga moralo uh, Eh, nestanovitnost cen na kmetijskih trgih eh, in urejanje tega problema pomeni, da želimo zagotoviti določeno raven prihodkov eh, kmetovalcem. In gospa Delaej na koncu pravi, da ne bo govorila o nizkih cenah, ampak o, kakšno sporočilo potem lahko posredujemo kmetom? če pravimo, da bomo govorili o nestanovitnosti cen, ne pa o nizkih cenah. E, sicer pa na vaše poročilo se začne s prvo točko. E, e Ali bo nestanovitnost stalnica? Ja, v določeni meri ja, čeprav danes ni tako. Uh, Eh, seveda obstajajo tudi dobri deli besedila, naprimer tem, eh, v zvezi s tem, da naši konkurenti namenjajo več proračunskih sredstev v reševanju tega problema. Organizacija sektorjev in sklepanje pogodb. Eh, vse, kar smo storili na tem področju, ne zadostuje, kajti če poskušamo nekako dati težo temu, kravite kmetom v primerjavi z drugimi sektori, na ta način ne bomo nikoli rešili problemov in tu ne more vse posegati eh, država. Ja, zavarovanje pa je tudi en delček rešitve, ni vsa rešitev, je pa delček eh, in to možnost moramo izčrpati. Opazovalnica za cene, opazovalnica samo opazuje in eh, to je to, samo opazuje, ne potrebujemo opazovalnice, vemo, kakšne so cene. In gospod Delej, po zaslugi pročevalcev senci in kolegi, ki so tu prisotni, eh, mislim, da je tu vrsta ljudi, ki se bo angažirala za to, da bo to poročilo dejansko prineslo določene rešitve eh, za to resno krizo. Zdaj vemo, s čim imamo opravka, potrebujemo pa konkretne rešitve. in eh, upam, da eh, bomo s predlogi sprememb dejansko zagotovili, da bo to poročilo govorilo o vsem, kar bi po našem eh, mnenju moralo obravnavati. Hvala lepa. <clears throat> Prosil bi, da se usedete k kavi in da potem razpravljate o vseh predlogih in eh, tako lahko izmenjate vsa svoja mnenja. Prosim, gospa Aguilera. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot so povedali že kolegi pred menoj, je to poročilo. Eh, ki se pokriva tudi s poročilom, o katerem eh, sedaj razpravljamo na plenarnem zasedanju. Gre torej za sestavo eh, prehranske verige. Mislim, da smo slišali zanimive in različne predloge, ampak strinjam se s kolegom Taravelo. Kaj ti? Ti predlogi niso zadostni. Nestanovitnost cen vpliva na kmetovalce. In eh, instrumenti, ki so na voljo, niso bili zadostni, javne intervencije in tako naprej. Eh, sedaj so kmetovalci prepoščeni sami sebi in njihov položaj ni dober. In mislim, da zasebna regulacija ne bi bila v redu. Dobro, lahko pokažemo dobro voljo, ampak na ta način ne bomo nujno veliko dosegli. Kaj bi morali storiti? Podati bi moramo us, pod sledečo usmeritev. Potrebujemo tržne instrumente, ki se jih nismo lotili pri zadnji reformi skupne kmetijske politike. In obstajajo tudi odločilni dejavniki za eh, nestanovitnost eh, cen. Lahko bi rekli, da organizirali bomo trg in kdo se temu ne bo eh, pridružil, bo pač propadel in tako bodo številni propadli. Imamo tukaj tudi nelojalno konkurenco sa strani proizvajalcev iz tretjih držav in tako naprej. Tu so stvari, ki zadevajo tudi notranji trg. To je velik problem v kmetijstvu Evropske unije, ampak mislim, da bi morali to poročilo ustrezno okrepiti. In to okrepitev bom, povdaril, bom povdarila tudi v predlogih sprememb, kajte kmetijstvo je v primerjavi z drugimi sektorji v slabšem položaju. Hvala lepa, gospod Žufrida. Hvala lepa. Priča smo zelo zanimivi in burni razpravi in to kaže tudi to, kako pomembno je, da se ukvarjamo s tem poročilom, ki je zelo povezano z realnostjo. Pomembno je povdariti to, kar so povedali tudi številni pred menoj, namreč, da ima nestanovitnost eh, cen strukturni značaj, in da je to tako velik problem, da se ga moramo nujno lotiti. Ni dovolj, da sprejemamo ukrepe v sili, kajti to problema ne bo rešilo. To je namreč strukturni problem. Potrebujemo stabilen sistem, zato da bomo zaščitili naše kmetovalce in eh, pogoji morajo biti za vse odprti in pregledni podjetja morajo pogosto celo zapreti vrata, to velja zlasti za najšipkejša podjetja. Zato mora Evropska komisija predvideti takšne instrumente, ki so poenostavljeni. Vedno govorimo o poenostavitvah. In komisijo je potrebno spomniti na to, da je to pojem, ki mora biti vedno prisoten naprimer, eh, ko gre pri zaščitnih klauzulah v trgovinskih sporazumih, to mora biti prožno oblikovano. Videli smo, koliko pomankljivosti je bilo in eh, ti, te zaščitne klauzule niso pokrile. Zato potrebujemo kulturni preobrat. Kmetijski obrati morajo biti bolj podjetniško usmerjeni zato da bi bili bolj kos nestanovitnosti in da bi lažje prestali krizo. Mladi morajo ulagati v kmetijstvo in morajo pokazati novo strokovno znanje in zato jih je treba nujno okrepiti. Eh, imeti moramo tudi določeno pogovarjavsko moč zlasti v odnosu do velikih eh, trgovinskih verik. V preteklosti smo bili priča razdrobljenosti in predvideti moramo tudi ustrezne finančne instrumente in pa kredite. In eh, finančni sektor se mora prilagoditi kmetijskemu sektorju in lažje moramo, omogočiti moramo tudi kredite. Hvala lepa, gospa Kostlinger. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Veliko je bilo že povedanega. Rada bi se zahvalila kolegici Anželiki Delej za to poročilo. V poročilu so številne točke, ki gredo v pravi smeri in te točke bomo tudi podprli. Kratka bom. Tudi meni se zdi zelo v redu, da si natančneje pogledamo inštrument Evropske investicijske banke. Morda bi lahko tukaj odprli možnosti za evropske kmetovalce kajti um, to je na voljo vsem sektorjem in kmetijstvo tukaj ne bi smelo biti izključeno. Bo, mogli bi biti nekoliko bolj inovativni in razviti instrumente oziroma um, finančne instrumente Evropske investicijske banke. Nasplošno menim, da bi morali biti izredno ambiciozni pri tem poročilu. Kajti To, kar se navadno odraža v predlogu komisije, je navadno zgolj kompromis. Zato bi morali biti v parlamentu izredno pogumni in zahtevati ukrepe. Kar se tiče inovacij, mislim, da bi si morali to področje natančneje pogledati. Mislim, da bi morali nujno spodbujati inovacije. kajti novo ustanovljena podjetja prenašajo gospodarstvo izredno prednost. Tudi na področju kmetijstva bi si morali pogledati, kako bi lahko podprli novo ustanovljena podjetja, ki vključujejo tudi digitalno področje. In kako bi eh, to vrstna podjetja lahko bila določena možnost za kmetijske trge? Mislim, da smo priča preveč tradicionalnemu mišljenju torej področje novoustanovljenih podjetij na kmetijskem področju v odnosu do kmetijskih trgov, torej to področje bi morali močneje osvetliti. Sicer pa mislim, da bi morali podprijeti oziroma eh, se osredotočiti na mlade kmetovalce, ki morajo nujno dobiti perspektivo. To bo ključnega pomena za nas. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Hojsling. Hvala lepa, zahvaljujem se. Gospe poročevalke, ampak poročilo ne gre dovolj daleč, kajti izpriča sodanje krize. Eh, opisani ukrepi ne gredo dovolj daleč. Že smo govorili o konkurenci, eh, ko smo govorili o eh, mleko. Mislim, da konkurenčni okvir tukaj ni zadosten, kajti proizvajalci so v drugem odnosu kot pa člani velikih zadrug. In um, proizvajalci tukaj nimajo nobene možnosti, da bi uh, bili v dialogu z velikimi verigami. Konkurenčno pravo ni v redu, ki, ki uh, uh koristi samo proizvajalcem. Treba je spremeniti konkurenčno pravo. In meni je to Uh, meni občutek imam, da si je ta, to poročilo eh, zelo prizadevalo za kompromis. Želimo um, ehm, povdarjati vzdušje uh, dialoga, ampak to ni dovolj, kajti v dialogu nismo prišli daleč in zato potrebujemo ukrepe. Po mojem mnenju je poročilo preveč šipko spričo sedanjega položaja. Proizvajalci morajo imeti boljši pravni položaj. Veliko ste govorili o nadaljem razvoju skupne kmetijske politike, ampak vprašanje je, ali je šla reforma vedno v pravi smeri, da smo uh, odpravljali tržni red. Kajti naslednja kriza eh, bo gotovo na uh, trgu sladkorja. In vprašati se moramo, ali je bilo v redu, da smo odpravili tržni red v smislu liberalizacije. In govoriti bi, moramo, bi morali tudi o tem, v kateri smeri bomo šli za reformo skupne kmetijske politike. Potem, instrumenti za upravljanje tvegan. Ja, to je vedno v redu in pa tudi sklad, vzajemni skladi se slišijo dobro, ampak mislim, da bi morali natančne opisati, zakaj tukaj gre in koga naj bi ti skladi v resnici financirali. Potem pa še zavarovanja. Zabavno je, da v 17. točki zapišete, da eh, ne smemo izgubiti dinamike eh, investicij. Ampak vsi eh, trpimo za nestanovitnostjo, zaradi, nestanovitnostjo, zaradi nestanovitnosti trg. Torej, to je splošni problem. Mislim, da bi morali stvari še nekoliko dopolniti. In potem nasplošno, kar se tiče zavarovanja. Lahko se zavarujemo za primer toče, ne moramo pa se zavarovati za primer Putina. To ne bo delovalo. Torej, ne moremo si domišljati, da bomo na ta način urejali prihodne trge. Potem opazovanica eh, trga. To se sliši dobro. Potrebujemo tržni instrument, ki bo omogočal sprožitev instrumenta, ki bo eh, potem tudi povzročil neko spremembo, ni dovolj, da samo opazujemo. Torej, mislim, da bi moralo eh, poročilo biti nekoliko ostrejše in konkretnejše. Hvala lepa, gospod Buda. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Veliko smo slišali o tej temi od začetka dela tega odbora. Razpravljamo o tem, kaj bi morali storiti, da bi preprečili nestanovitnost v Romuniji, naprimer, um, uh, kmete sploh niso mogli prodati krave za 200 evrov, kar je čisto preniska cena. Torej, kaj bi morali storiti? Poglavitni eh, problem je, da ni dovolj trgov, kjer bi lahko proizvode prodajali. Žal, je bilo v preteklosti tako, da smo sprejemali rešitve usili kot eh, gasilci, ki smo morali pogasiti ogen, ampak nismo se spraševali o tem, kaj bi morali storiti dolgoročno, zato da bi vsaj omilili krize, ki so prežale. In zelo pomembno je, da moramo okrepiti sposobnost eh, kmetovalcev, da bo do ustvarjali eh, organizacije. Obiskal sem številne kmetovalce organizacije, naprimer v Belgiji. In eh, ti so bili sposobni eh, urediti svoje organizacije in niso bili odvisni od zunanjih proizvajalcev in predelovalcev. Torej, treba je zapreti um, um, povezavo med proizvajalci in eh, organizacijami. Govoriti moramo o uravnoteženih stroških proizvodov in pa o prodajnih cenah proizvodov. Šele takrat bomo lahko našli način, kako bi se lahko borili proti nestanovitnosti cen. Gospa moj. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vedno bolj očitno postaja to, da nestanovitnost vlada že vsaj deset let in da predstavlja eno največjih tveganj za kmetijske dejavnosti. Torej, ruski embargo, dejav, naravni dejavniki, ki jih ni moč nadzirati, eh, Vse to je še okrepilo negotovost v tem sektorju. V Evropi pa smo si pred tem zatiskali oči. Skupno kmetijsko politiko smo sicer reformirali, ampak um, um, uspešni še nismo bili. Pred eh, manj kot dvemi tedni je eh, prišlo do eh, vrha v Bruslu in kmetovalci so rekli, da ukrepi še niso dovolj učinkoviti in da bodo rezultati verjetno prišli šele leta 2020. V mislim času pa ne moramo čakati, kajti kmetovalcem enostavno ne bo več uspelo, če želimo odpraviti nevarnost, ki jo predstavlja ta kriza, potem mora biti v središču SKP-ja obvladovanje tveganja. V nekaterih državih članicah ukrepe homogeno izvajajo in uvedli so tudi več preglednosti za kmetovalce in za potrošnike. Tam imajo nove instrumente, ki so tudi zelo dostopni. Tisti, ki so prejeli, ki prejemajo evropska sredstva, oziroma eh, nujno moramo uvesti tudi eh, ustrezno eh, kontrolo nad evropskimi sredstvi, kajti pogosto prihaja do goljufi. Tudi organiziran kriminal se tukaj uplete. Naprimer v Italiji ima od tega dobičke tudi mafija. Ta si je odtrgala velike kose javnih sredstev. In ta denar potem ni prispel tistih, ki so denar potrebovali in sicer to pred očmi Evrope, ki je čisto premalo nadzirala. Hvala lepa. Gospod Des. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Razpravo sem z velikim interesom spremljal in eh, zahvaljujem se kolegice Delaje za njene predloge. Na tem lahko sedaj delamo, zato da bomo vnesli še dodatne predloge sprememb. Ampak mislim, da je eh, to poročilo dobra podlaga za delo. Torej, um, Od samega začetka sem eh, sodoživljal eh, skupno kmetijsko politiko, tako isto velja tudi za gospoda Nikolsona. Torej imamo, imeli smo eh, fiksne cene, ampak tega nismo mogli več financirati. Kajti na zalogi smo imeli ogromno masla, naprimer, in to ni bilo v redu, zato smo obrali druge poti. mislim, da potrebujemo cel svežen ukrepov, zato da bomo prišli naprej. Že večkrat sem spregovoril o, trgovi, o trgovskih verigah. Skupaj moramo ukrepati. Nekdo iz um, možnega podjetja mi je uh, povedal grozne stvari. Pred šestimi tedni Ehm, je bilo eh, sprejeto to, da se bo eh, nek sir ehm, eh, prodajal po 92 centov. Potem pa je bilo to zniženo na 80. Potem pa nam je veliga rekla, da moramo ceno, potem pa je ta velika veriga majhnemu proizvajalcu rekla, da mora ceno pustiti na 80 centov in to ni bilo več sprejemljivo. Mislim, da moramo, isti, eh, eh, da moramo enakopravno razpravljati z velikimi eh, trgovskimi verigami. Potem so tukaj še številni drugi primeri. Naprimer, nekdo je prišel na trg in je proizvod ponujal po izredno nizkih cenah in tako je povsem uničil trg. V Nemčiji imamo precejšno koncentracijo eh, velikih eh, eh, trgovin. Mislim, da potrebujemo ukrep, tako da bomo omejili tržno moč trgovinskih verig, kajti sicer se bo katastrofa kmetovalcev nadaljevala. Potem potrebujemo tudi drugačno davčno pravo. Kmetovalci eh, v Nemčiji so mi povedali tudi to, da eh, morajo plačevati eh, previsoke davke. Mislim, da bi morali proizvajalci imeti povprečno obdavčenje, ki bi se nanašalo na več let. Podpreti moramo tudi majhne kmetovalce na evropski ravni eh, za določene stvari žal nimamo pristojnosti, ampak razpravljati bi morali o tem, da bi naprimer eh, določen odstotek skupne kmetijske politike uporabili za socialne eh, zadeve. Enkrat smo že imeli podoben program na ravni Evropske unije, takrat bi bila Evropska unija še čisto majhna. O tem bi morali razpravljati. V državah članicah obstajajo tudi velike nepravičnosti. Naprimer, v prvem eh, stebru nekateri kmetovalci dobijo 60 evrov, drugi 600 evrov. Velike razlike obstajajo tako v Italiji kot tudi naprimer v Franciji. Eh, včasih se eh, zneski plačujejo tudi kmetovalcem, ki niso ravno najrevnejši. Najbolj prodana knjiga v Nemčiji je. Yeah knjiga Kako naj se prehranim vegansko. V Nemčiji ne bi mi imeli že en milijon veganov in čisto jasno vam bom povedal sledeče. Če se bodo eh, uh, vsi ljudje pogovarjali vegansko, potem bomo vse probleme rešili, kajte ne potrebujemo več eh, kmetov, ki bi gojili perutnino, uh, krave in tako naprej. Kajti. Uh, Če bomo imeli 75 odstotkov kmetijskih površin, ki bodo namenjene za, za travinje, potem ne vem, kako bomo prehranili vegane, kajti kolikor mi je znano, se ne hranijo stravo. Dobro. Gospod Fleninger. ko smo slišali za krizo v kmetovalstvu, e, razpravljaš e, o tem v Evropskem parlamentu in potem greš stran, o tem razmišljaš in potem prideš sam in, znova, in znova slišiš iste e, argumente in potem greš stran in razmišljaš in potem prideš nazaj in spet istiš. Ampak zanima me, kdaj bomo tudi kaj rešili. Nekaj moramo storiti, je bilo rečeno in sicer v zvezi z velikimi eh, trgovinami, potem eh, da o, proizvajalci se morajo organizirati in tako naprej. Ampak vse te zadeve smo eh, slišali že tisočkrat, vedno znova iste stvari. Torej vprašanje je, kdaj bomo zadeve rešili in kdaj bomo končno nekaj storili v zvezi z velikostjo um, trgovinskih verik, ki postajajo pošasti. Nujno moramo nekaj storiti. Če ne bomo nič storili, potem se bomo znova vrnili sami in slišali argumente vseh. Poznamo argumente vseh, ne samo eh, argumente gospoda Desa, kajti vsakeč, ko se vrnemo sem, poslušamo isto ali lahko tudi uresničimo to, kar predlagamo, kajti slišali smo nekaj zelo dobrih idej. Vprašanje pa je, ali nas kdo sliši. To je še ena zanimiva točka. V moji državi in tudi v drugih državah je tako, da en kmetovalec dobi uh, en znesek, nekdo drug zraven, pa ni česar. Uh, Ne more biti tako, da imamo pomoč za enega in imamo pomoči za drugega. Kajti naša pomoč eh, pomaga eh, pri preživetju eh, kmetovalcev, ampak ne smemo dovoliti, da eni nekaj dobijo, drugi pa ne. ne jaz sem tu dve leti, nekateri ste tukaj 15 let in seveda tudi drugi poznate vse argumente. Tak,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 vsi, prosim, podajte svoje ideje. Eh, tudi stari tržni eh, red ni bil ravno raj. Spominjam se fiksnih eh, cen iz časov socializma, pa tudi ti niso ravno odlično delovale. Kajti sistem je na koncu bankrotiral. Torej, kar se tiče eh, usmeritve, mislim, da eh, imamo tukaj veliko neuravnotežij. Kmetovalci eh, morajo biti podjetniški, ampak nismo jim dali v roke ustreznih instrumentov. Potem pa je tukaj še razmerje med proizvajalci in pa velikimi verigami. To je razmerje, ki ni v redu. Potrebujem, veselim se tega, da bomo dobili nove instrumente. Torej, eh, skupna kmetijska politika ta hip tudi ni pravična. Tukaj imamo razmerje med majhnimi in velikimi, ampak včasih imamo tukaj tudi razmerje med eh, levico in desnico. Eh, Kada nismo sposobni razložiti skupne kmetijske politike, potem rečemo, da, se, da ima to pač zgodovinske razloge. Aber wir müssen auch immer wieder sagen, es wird auch zum Schluss eine Eigenverantwortung. Aber ganz schön quasi. Je treba upoštevati tudi lastno odgovornost posameznih držav, kar je povedal gospod Des, se pogosto dogaja, zdaj imamo velika neravnovesja med proizvajalci in eh, položaja moči trgovskih eh, verik. In v takem primeru sploh ne moremo več govoriti o podjetništvu v kmetijstvu, ker bo tako ali tako propadlo. Hvala lepa. Gospod Landero iz komisije bo spregovoril. Hvala lepa, da ste dali besedo tudi Evropski komisiji. Skrbno sem prisluhnil razpravi in se zahvaljujem za zanimivo poročilo. poročilo oziroma njegovo pripravo bomo spremljali. Gre namreč za temo, ki je velikega interesa sploh v tem trenutku, ko smo v krizi eh, cen kmetijskih proizvodov. Tako da bi si želeli, da bi se um, poročilo osredotočalo na orodja eh, za preprečevanje nihan cen Kar zadeva krizna urodja, bomo lahko strukturirali razpravo in iz eh, vašega odbora prijeli jasne usmeritve. Kot pravi poročilo, so v skupni kmetijski politiki že na voljo določena urodja, ki pa se žal ne uporabljajo. Eh, s temi urodji bi mogoče lahko reševali situacije, vendar pa urodje niso zelo priljubljena. In še zadnja točka glede transparentnosti. Ne bi podceneval vloge transparentnosti. Ne gre samo za opazovanje, gre tudi za izmenjavo informacij med vsemi akterje, akteri, ki nimajo enake dostopa do vseh informacij. Imamo pa tudi primere sprejemanja odločitev kmetov v Evropi, Eh, ki pa niso informirani o tržni situaciji strani svojih eh, zadrug. To je seveda zelo eh, pomembno vprašanje in tukaj moramo situacijo izboljšati. 27 držav članic sodeluje v observatoriju, observatoriju za mleko, za govedino in svinino pobudami G20, imamo pa tudi globalne pobude na tem področju. Tako da najlepša hvala za poročilo, ki ga bomo spremljali naprej. Hvala lepa. Merci, Alors, je vais... Hvala, gospod predsednik. Seveda se bom nekoliko bolj nasplošno in uh, kolektivno odzvala. Uh, Eh, bom pa poskušala se dotakniti čim več točk, ki so bile izpostavljene, bilo jih je precej, ampak naj opomnim kolege, da to poročilo ni poročilo o reformi ali o novi skupni kmetijski politiki. Njegov cilj je obravnavati problematiko, bodimo natančni, ko govorimo o nestanoditnosti, govorimo o višini in eh, amplitudi nihanj. Eh, in eh, zato sem tudi zapisala, da ne bom eh, govorila samo o najnižjih cenah, kajti pogosto so cene tudi zelo visoke v določenih trenutkih. In ta amplituda pravzaprav prikriva to, da so povprečno cene niže. In to je tisto, kar nekako prikriva težave kmetov. Sama sem tudi dejavna v kmetijstvu in sem v svojih letih preživela že kar nekaj kriz. Eh, in moje, moj obrat še obstaja, kljub določenim težavam in eh, sem seveda za to, da se išče rešitve. Eh, večkrat sem uspela preživeti tudi zaradi eh, določenih orodij in eh, zanimam, eh, torej strinjam se z vami, da vsa ta orodja niso dovolj. Eh, Eh, ampak veselim se vaših predlogov, vaših komentarjev, zato da bo, bomo dejansko spostavili neke ustrezne pogoje, s katerimi bomo lahko razvili orodja. Nekaterih orodij še nismo mobilizirali v e SKP in mislim, da moramo biti tudi ustvarjalni in predlagati nove instrumente. In to poročilo, ki sem ga predstavila, je pravzaprav osnova za razpravo, tako da bo vsakdo izmed vas lahko podal svoje ideje. Veliko je bila govora o preglednosti v distributivnih verigah. E, to ni tema mojega poročila, gospa Mginez se e, s tem ukvarja, e, v svojem poročilu sem sama sem se s tem tudi ukvarjala, ampak te teme kot take ne želimo obravnavati v tem poročilu. Res pa je, da potrebujemo zakonodajni okvir, s tem se strinjam, ne moramo prepustiti kmetijstva zgolj odločitvam velikih distributerjev eh, ali trgovcev, kajti eh, razmerja so preveč neravnovešena in eh, Težava je deloma tudi v tem, da država ne intervenira. Eh, no, kar zadeva preglednost. Gospod Trabela je rekel, eh, opazovati je lepo, ampak ni dovolj in s tem se strinjam. Ampak preglednost ne obstaja in nam zato tudi ne omogoča, da vsi akteri, vključno s kmeti, eh, individualno ali kolektivno lahko sprejemajo ustrezne odločitve. In zato verjamem, da je ta transparentnost pregledna, kot je povedala komisija, v vsaki fazi in uh, tudi vsaki, na vsaki točki komercializacije, torej trženje. In gospod Des je uh, opomnil na to, se pa strinjam, uh, da organizacije proizvajalcev niso zadosten pogoj, so pa nujen pogoj. Uh, kajti uh, akter, ne glede na to, kako velik je, uh, če nima informacij o tem, kaj počnejo drugi akteri na tem trgu, ni eh, sposoben polnopravno sodelovati. In s tem podkopavamo pravzaprav eh, skupno kmetijsko politiko in urodja za upravljanje s trgom, s katerimi bi lahko reševali te probleme. No, eh, morda se res ponavljam in eh, morda nekako eh, ustrajam vedno pri istem, ampak res potrebujemo eh, orodja za upravljanje nestanovitnosti cen. E, to, kar predlagam, je v vsakem primeru nepopolno in e, zato se veselim vaših predlogov. Še prej pa vas vse vabim na konferenco, ki bo potekala 8. Mislim, da je mogoče k strokovnjakom tudi ugovarjati e, ali jih spodbijati, gospod Tarabela, ampak smo v globalnem gospodarstvu eh, in moramo se znajti s tem, kar imamo in če ne upoštevamo eh, realnosti, bomo zelo težko najdli rešitve, s katerimi bomo uredili to realnost. Najlepša hvala. Bardzo dziękujemy. Proszę. Hvala lepa. Še enkrat bi spomnim na javno razpravo 8. junija, to ste tudi omenili, prosim vas vse, da se odrežite te razprave oziroma predstavitve. Šlo bo za zelo zanimiv dogodek, tudi sam sem že kdaj manjkal, tako da obljubljam, da se bom poboljšal. Pomembno je prisluhniti na teh posvetih, da vidimo, kaj se je zgodilo vsega zato, da bi bile sprejete spremembe, tudi kar zadeva to, kar so počele ZDA v zvezi z T-tipom. Zelo pomembna je seveda tudi vloga organizacij proizvajalcev, vendar pa te organizacije tudi ne morejo prevzeti preveč odgovornosti. se ni moč vedno močno vplivati na trg. Kar zadeva predloge sprememb, rok za vložitev je 13. juni, časa za delo je še dovolj, eh, potem bomo razpravljali tudi o predlogih sprememb, ob upoštevanju ukrepov, ki bodo sprijeli. Hvala lepa. Gospe in gospodje, s tem smo zaključili tudi 100 točko dnevnega reda. Zahvaljujem se za vse vaše prispevke. Zdaj pa lahko pravzaprav zaključimo z dnevnim redom. Za napovedjo naslednjih sestankov 20. in 21. juni so naslednji sestanki našega odbora. 20. juni je ponedeljek, zdaj pa bomo prišli na sestanek koordinatorjev. S tem zaključujem sestanek odbora.